Prosim, sedite na svoje mesto. Ich erkläre die am 10. September. Zasedanje, ki smo ga prekinili 10. septembra 2015, se ponovno pričenja. Zapisnike eh, zasedanja iz 10. Eh, septembra 2015 ste prejeli. Ima kdo kakšno pripombo? Izvolite. Hvala, da ste vod kmeru, da bodo delali.